fiskalnim prevaram. To je zelo pomembno, še prav posebno sedaj v časih plačevanja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Tenok, toliko, kar se tiče poročila Martin. Kot sem že prej napovedal, bomo obrazložitve glasov na poročilo Butikofer o ponovni industrializaciji podali kasneje, kajti sedaj se moramo pripraviti na popodansko zasedanje o 15. uri te obrazložitve glasovanj bodo jutri. Prekinjamo.